bogatimi. In na ta način želimo zagotoviti bolj kredibilen način izvajanja pakta stabilnosti in rasti. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala za to, ker ste bili z nami v tej uri za vprašanja in odgovore. Srečali se bomo čez en mesec spet eh, za uro vprašanj in eh, odgovorov in tudi jutri bomo imeli še enkrat razprave z vami. Najlepša hvala za odgovore na vprašanja in kolegice in kolegi, hvala tudi vam, ker ste vprašanja postavljali. Naslednja točka, ki jo imamo na dnevnem redu, so e, ustna vprašanja bonitetne agencije. Uh, first, uh, Nikolaus. Najprej gospod Nikolaus Kontis. Pedre gospod predsednik današnje razprave v evropskem parlamentu se nanašajo na dejavnosti kreditnih agencij in eh, na vpliv ki ga te agencije imajo na gospodarstvo evropske unije in na globalno gospodarstvo centralne banke so izdale več eh, pravil na podlagi katerih imajo bonitetne agencije pravico ocenjevati ne samo podjetja, ampak same države članice. To je pa popolnoma nesprejemljivo z političnega in gospodarskega vidika. Ob začetku krize so institucije Evropske unije priznale, da eh, je ta vloga bonitetnih agencij zelo negativna in zato Eh, no, nova uredba 1.6 ni skuša omejiti pristojnosti bonitetnih agencij. Že leta 2009 so eh, kreditne agencije začele zmanjševati boniteto Grčije in potem je bilo potrebno plačevati dvakrat več obresti kot pa prej. Potem se je zgodil začarani krok, Eh, bonitete so bile vedno nižje, eh, zaradi tega prišlo do špekulacij pri dajanju kreditov in vemo, kaj se je zgodilo na koncu. In včeraj je Mudi še enkrat poskušal ustvariti negativno eh, vzdušje za Evropsko unijo in za Grčijo, za grško gospodarstvo. Nobenega razloga ni bilo, ampak dejansko so znižali boniteto za štiri odstotne točke. To je ameriška zasebna Eh, bonitetna agencija. Evropska unija pa eh, jo uradno priznava kot bonitetno agencijo, ki lahko daje ocene za države članice. Vsi so to obsojali v Evropi in v ZDA in ravno z vidika odgovornosti, ki jo te agencije imajo za tudi grško krizo. To so tudi eh, agencije, ki so jih prej obtožili v ameriškem kongresu, kajti njihovi šefi so jih prisilili, da so pozitivno ocenili sicer tako imenovane strupene obveznice. In sedaj imamo to sveto trojico špekulatorjev, Moody's, SMPs in Fitch. In uh, njihovo delovanje je imelo katastrofalne posledice za ZDA. Milijoni in dolarjev so bili izgubljeni, e, njihove ocene so pripeljali tudi do kreditne krize. In uh, več kot 50 milijonov evrov se je zgubilo samo v slednjem sektorju. Uh, več kot 450 milijonov dolarjev, oprostite. In vendar pa eh, je nemogoče sprejeti dejstvo, da ameriške bonitetne agencije ocenjuje tudi evropske države. To bi morali uh, delati javno, demokratično izvoljeni organi. Uh, In tudi danes, kar slišimo od komisije, je ta, da je cela, eh, cel postopek eh, v redu, vendar pa ta mafija še naprej izsiljuje in eh, vodi gospodarsko politiko v propad, v situacijo, ki bo škodila vsem v Evropi. Zato je treba pozvati Evropsko komisijo in svet naj upoštevata naš glas in takoj sprejme eh, ta zakonodajo, ki bo eh, končala to težko situacijo. Hvala lepa, gospod Patela. Hvala lepa. Skupina socialistov in demokratov želi s tem prispevkom opozoriti na probleme, ki se nanašajo na bonitetne agencije. Naš namen je, da bi od Evropske komisije izvedeli, katere bodo nadaljne poteze, začenši z priložnostjo, ki jo podpiramo, da bi se ustvarila Evropska bonitetna agencija. To je priložnost, ki se mi zdi, da bi zaslužila podporo tudi glede na izjave samega predsednika Baroza. Mislim, da moramo povedati, da so bonitetne agencije uspele v misiji nemogoče. Uspelo jim je krizi leta 2008, potem, ko je prišlo do zloma družbe Lehman Brothers. V tej drugi fazi pa vidimo, da je prišlo do krize glede javnih računov Grzije. Vidimo, da je prišlo tudi do toksičnih delnic, sedaj pa zmanjšujejo rejtinge Grčije, Portugalske, Španije in to ravno v trenutku, ko so potekala pogajanja med Evropsko unijo, denarnim skladom in grško vlado. Tu ni kaj več dodati. Zdi se mi, gospod Buzek, da ne moremo sicer za vse, kar se je zgodilo v Evropi, na svetu, vsega ne moremo pripisati bonitetnim agencijam, vendar pa moram reči, da smo vedno znova te agencije našli na kraju zločina. Tukaj imam v mislih družbe kot so Parmalat, Lehman Brothers in druge primere. Vse to bi nam moralo dati misliti. Gospod komisar, kdaj? bo prišlo do preiskave glede vsega tega. S kolegom Gozesom sva se pred časom ukvarjala s tem, ko smo govorili o predpisih, ki naj bi urejali bonitetne agencije. Zdaj pa potrebujemo preiskavo, ki bo osvetlila, kako prihaja do koncentracije in oligarhije na tem področju. Predlagam, da prevzamemo vajeti, še predno se bodo stvari še nadalje poslabšale. Preidimo od besed k dejanjem. Poleg tega seveda je treba ustvariti evropsko javno agencijo, razmisliti pa bi kazalo tudi o možnosti, ki bi jih lahko imela neodvisna računska sodišča glede državnih dolgov, tako da bi oduzeli pristojnosti zasebnim agencijam. Merklova in Sarkozy, zaključujem, sta uradno zahtevala, da Evropska komisija pripravi predloge za okrepitev Eh, konkurence na trgu bonitetnih agencij. Škoda, da na sedežu Evropskega sveta, kjer sedita tudi Sarkozy in Merklova, so prav vlade tiste, ki upočasnjujejo sprejetje svežnja, ki bi to zadevo uredil. Na ta način onemogočajo delo Evropske agencije Zato pravim, dragi Nikolas, draga in prijazna Angela, preden pišete Barozu, si napišite pismo še sama sebi. Pitela. Hvala lepa, gospod podpredsednik Pitela. Sedaj želim pozdraviti gospoda komisarja Barnjeja, ki je z nami že od samega začetka naših razprav. Najlepša hvala, da ste prišli. Kmalo boste na vrsti, čez nekaj minut, ampak eh, pozdravljeni. Naslednji govornik je Jean-Paul Gozes. Merci, merci. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospod komisar, kolegice in kolegi, tema bonitetnih agencij je bila predmet eh, razprav v tem parlamentu že v prejšnjem mandatu. In tu bi želel omeniti Eh, uredbo, ki se nanaša na te eh, agencije in danes si ponovno postavljamo to vprašanje, saj so bile dosežene ugotovitve v zvezi s tem, kakšno vlogo so igrale agencije v krizo. Lahko se jim uh, očita, da niso znale predvideti krize in eh, da so dajale napačne ocene, zlasti, ko gre za ocene državnih dolgov. Vendar pa menim, da moramo to vprašanje preučiti trezno. Prvič, samo dejstvo, da agencije eh, ocenjujejo produkte, ki so namenjeni investitorjem, to ni nekaj, Eh, šokantnega. Investitor, ki prinaša denar, ima pravico poskušati izvedeti, kakšna so tveganja oziroma kakšne so težave, do katerih lahko pride. Ravno tako ima pravico do dobrih ocen. Vprašanje pa postane nekoliko bolj nejasno takrat, ko se te ocene uporabljajo v bančni zakonodaji, da se določijo lastna sredstva, ki jih mora imeti banka glede na svoje investicije. Z tega vidika je uredba iz leta 2009 nezadostna, ne prinaša odgovorov, kaj ti eh, poskuša urediti tako potrejevanje, kakor tudi nadzor nad temi agencijami. Legitimnost ocene. Ali je legitimno razdeljevati, razširjati te ocene na tak način, kot to počno agencije. V predlaganem besedilu, gospod komisar, ki se nanaša na izvajanje evropskega nadzora nad agencijami v okviru nove finančne uredbe. No, to besedilo mora prinesti odgovore na ta vprašanja. Najprej na področju konkurence na, agencij mislim, da ni dovolj samo izjava o ustanovitvi Evropske agencije ali bo to rešilo problem. Eh, ne bo, če bo ta agencija bolj prijazna kot pa druge. Več moramo razmišljati o pogojih, v katerih te agencije objavljajo svoje ocene. Nekatere ocene so za eh, pri, privatna podjetja, zasebni sektor, druga za državni dolg. To me zanima, državni dolg, tisti organ, ki bo odgovoren, parlament je namreč to hotel, torej tisti organ, ki bo odgovoren za nadzor nad agencijami, Je ESPA, to je novi organ za finančne službe. Mislim, da moramo dati temu organu možnost in pristojnost, da eh, učinkovito nadzoruje agencije, ko pa gre za državni dolg, pa mora imeti pristojnost sprejeti takšne ukrepe, ki bodo omogočili kontrolirati, nadzorovati, brez cenzure, ampak nadzorovati način, kako bonitetne agencije objavljajo ocene državnih dolgov. Ne moramo dopustiti, eh, da se bo dogajalo to, kar se je dogajalo do sedaj, da se po 15 minutah delovanja trga agencija odloči, da bo znižala oceno neke države. Zato potrebujemo preventivne ukrepe, preventivne določbe, ki bodo prisilile agencije, da bodo spoštovale pogoje, v katerih eh, se morajo objavljati te eh, ocene. Te pogoje morajo sprejeti tako, da bomo lahko preverjali, ali so bili spoštovani ustrezni postopki in predvsem je, moramo zagotoviti, da pogoje te objave ne bodo vplivali na pogoje državnega dolga. Kaj ti eh, zasebna podjetja so v drugačni situaciji kot države? Eh, Eh, v vsaki evropski državi nimamo eh, računskih sodišč, vendar pa tudi tam, ko jih imajo, ta sodišča niso vedno neodvisna. Toliko, gospod komisar, gospod predsednik, to so naše vprašanja, kako izboljšati delovanje agencij in kako izboljšati eh, širjenje informacij ter kako izboljšali konkurenco. Najlepša hvala. Merci, merci. Hvala lepa, gospod Kozes. Gospa Gula, štiri minute. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod eh, komisar, dober dan, kolegice in kolegi. Prihajate iz države, v kateri eh, bonitete vedno povzročajo določene, določena čustva, kjer ocene povzročajo, gid mišle recimo, vendar pa E, nismo proti eh, ocenam kar nasplošno, zato se strinjam s tem, kar je povedal Jean-Paul Gosses. Ne gre za to, da bi skušali diabolizirati ocenevalca, ampak gre za to, da moramo ugotoviti, v kakšnih pogojih dela. V tem primeru govorimo o institucijah, ki imajo zelo pomembna pooblastila in zato moramo natančno spremljati način njihovega dela. Jean-Paul e, e, Gosses je ravno kar povedal, da obstaja razlika med Eh, ocenjevanjem zasebnega sektorja in pa državnega dolga. In eh, tu je problem isti, ali je metodologija dobra, ali uporabljajo eh, ocenjevalci prave kriterije za ocenjevanje podjetij oziroma prednotenje podjetij in državnega dolga in ali obstaja transparentnost nad eh, povezavami, ki obstajajo med tistim, ki ocenjuje in predmetom ocenjevanja. Vse to moramo preučiti zato, da bomo lahko eh, začeli sprejemati tisto, kar je parlament sam sprejel na podlagi poročila Žampola Gozesa. Zato menim, da je zelo, zelo pomembno, da nekoliko poglobimo eh, razpravo, ki jo je parlament že Eh, začel. Eh, Evropska agencija, Evropska bonitetna agencija, to po moje ni glavna prioriteta. Pomembno je, da pazimo na to, da nadzor, takšen kot je oblikovan danes, takšen kot je predviden danes, da je ta nadzor ustrezno ukvirjen za kogdajnega vedika. In ta eh, organ eh, za nadzor, ki bo kmalo zaživel, eh, Eh, sama sem eh, soavtorica poročila o finančnem nadzoru skupaj z kolegico iz ESME. Torej, zato bi rada pozvala države članica, predsedstvo ni zastopano, ampak vem, da jim lahko eh, gospod komisar to sporočite. Zelo cenimo vaše delo na tem dosjeju. Mislim, da morajo države članice biti resne. Ne moremo dajati velikih izjav pred medijah ne, ne moremo samo čustveno eh, reagirati na odločitve agencij. In po drugi strani pa eh, ovirati delovanje novega nadzornega organa. Želimo, da se ta organ ustrezno eh, določi, da se določijo njegove pristojnosti, da se mu omogoči nadzor nad agencijami. To bo vsaj ena od nalog tega organa. In uh, Zato želimo, da bi evropski organ lahko nadzoroval infrastrukture na trgu. E, tu obstaja e, malo transparentnosti. Mi nismo sovražni konkurenci, nismo proti e, tekmovanju med različnimi gospodarskimi subjekti, ne, ampak način, kako se ocenjujejo podjetja, kako se izvajajo e, bonitetne ocene. E, ta način pa mora biti v skladu s e, pravili. In zato pozivamo države naj ne ovirajo procesa ustanovitve ESME, naj ne, e, ne zavračajo svežna za nadzor, kajti sicer se nam lahko zgodi, da ne bomo mogli nadzorovati tega, kar si vsi želimo. Želimo si namreč, da bi kapitalski trg bil pod bolj strogo kontrolo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Golar. Sedaj dajmo besedo komisarju Barnjeju. Prosim. Merci, Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospe in gospodje poslanke in poslanci. Najprej se tistim političnim skupinam, ki so dale pobudo za ta vprašanja, lepo zahvaljujem gospod Pis, gospod Pitela, gospod Gozes, gospa Bolar, potem so bili tu še drugi člani in članice ki so že povedali svoje eh, stališče do te zelo pomembne teme. Naj vam čisto odkrito povem, kaj si mislim. Tako, da si boste lahko predstavljali, eh, kakšno je moje mnenje in da boste videli, da sem odločen rešiti te probleme, ki so povezani z upravljanjem krize in s transparentnosti. Državljani in podjetja imajo eh, pravico do te transparentnosti. 20. aprila sem že govoril pred vami o vprašanju bonitetnih agencij. Povedal povedal sem, kako so te agencije pomembne za delovanje gospodarstva in finančnih trgov. Ko moramo preverjati eh, zdravstveno stanje nekega produkta, nekega podjetja, tudi države, o tem bom še govoril, o državnih tveganjih. Eh, in strinjali se boste z mani, da takrat, ko merimo temperaturo, eh, ne smemo razbiti termometra, s tem ne bomo nič naredili. Kar je pomembno je to, da termometer deluje tako, kot je treba. Če nismo prepričani, če je en termometer dober, jih moramo uporabiti več, da preverimo, kakšno je zdravstveno stanje eh, produkta. Pa... In zato moramo eh, več povedati o tem delovanju termometra in v eh, tem primeru več povedati o agencijah, ki igrajo bistveno vlogo pri ocenjevanju tveganj Sama kriza je pokazala in še vedno kaže, da delovanje bonitetnih agencij ni bilo vedno egzemplarno in to je imelo včasih zelo hude posledice. Gre za vprašanja, o katerih je skupina G20 sprejela pomembne odločitve in sicer, da se vzpostavi nadzor in pa pravila dobrega upravljanja. Naj vas spomnim, Eh, in tega se spomnite tudi vi, pod Gozez. Torej, ko je kriza nastopila, je komisija hitro prevzela svoje odgovornosti in je začela se takoj ukvarjati z eh, reguliranjem delovanja agencij. 2009, se pravi eno leto po prepadu eh, Lehman Brothers, je bila sprejeta uredba o agencijah. Eh, parlament je to uredbo močno podprl, gospodu Gozesu se zahvaljujem za to in s to uredbo smo se odzvali na probleme delovanja teh agencij kajti vsi smo vedeli, so agencije v določeni meri prispevali k krizi. Ta uredba prinaša obveznost eh, za vse agencije, znotraj, ki delujejo znotraj Evropske unije, da eh, delujejo v skladu s pravilo, da eh, se odpovejo na vzkrižnim interesom in da se na ta način prepričimo, da bojo te agencije delovale na bolj transparenten način. Prepričan sem, gospe in gospodje, da bodo ta pravila bistveno izboljšala eh, neodvisnost in integriteto ter transparentnost eh, postopkov eh, ocenjevanja in tudi kakovost samih bonitetnih ocen. Bonitetnih ocen tudi državnih dolgov in pa finančnih institucij Evropske unije. Pred dvema tednoma pa se je začela druga faza. 2. junija je komisija na moj predlog sprejela predlog, da spremeni uredbo o agencijah, da bi ESMI, torej bodočemo eh, organu za ev, eh, evropske trge, dala izključno pristojno za registriranje in nadzor nad eh, kreditnimi agencijami. Vendar pa mora ESMA prej obstajati, preden bo začela delovati. Eh, In strinjam se s tem, kar je rekla gospa Volar in to si mislite tudi vi, verjetno vsi. Mo, o tem smo govorili tudi s eh, poročevalcem o uh, svežnju nadzoru, o svežnju dela rodzer. Skratka, potrebujemo kredibiln odnos med parlamentom in svetom, če želimo izvesti tisto, kar je bilo predlagano. Se pravi, če želimo ustanoviti te tri neodvisne organe 1. januarja 2011. Še nismo tam. Veliko bo treba še narediti in ponovno pozivam vas, eh, pozivam tudi svet in ponovno ponavljam, da je komisija eh, pripravljena narediti vse, da pomaga doseči ta dinamični kompromis. Če želimo izboljšati transparentnost in konkurenčnost med bonitetnimi agencijami, moramo začeti uporabljati eh, določbo o dostopu do informacij. In sicer To velja za vse agencije, ki, ki želijo objaviti neželene ocene. Z drugimi besedami, ko bo agencija dobila informacije za bonitetno oceno, v tem primeru bodo tudi druge agencije lahko uporabile te iste informacije, da bodo izdelale svojo lastno bonitetno oceno. To je trenutna situacija, ampak to ni še dovolj. V Evropi in po svetu je sedaj znano, da so bile prisotne velike slabosti teh agencij in da se nismo na te slabosti zadosti dobro odzvali. Zakaj sem torej prosil svoje službe naj začno ponovno delati in razmišljati o celotni arhitekturi in vlogi bonitetnih agencij? E, gospod Petela, v naslednjih mesecih bo tako potekal natančen pregled delovanja teh agencij v primerjavi z zahtevami nove zakonodaje. Moramo počakati seveda do konca decembra, da se tudi ESMA začne bolj ustanavljati. Gospe in gospodje, mislim, da obstaja problem v tem, ker je ta trg tako raznolik oziroma premalo raznolik, pardon, eh, konkurence ni dovolj, samo nekaj akterjev je na trgu, ne želimo trenutno eh, favorizirati ene same opcije, ampak razmišljamo o strukturnih ukrepih in med te ukrepe spada tudi ustanovitev neodvisne Evropske bonitetne agencije. In kot sem že povedal, in to govorim tudi osebno, eh, temu sem jaz najbolj naklonjen, zlasti takrat, ko gre za ocenjevanje državnih tvegan oziroma tvegan posameznih držav. Gospod Gozes je omenjal problem državnega dolga, pa tudi eh, gospa Golar in gospod Pitela. Potem so tu še drugi strukturni ukrepi, večja odeležba javnih entitet, neodvisnih javnih entitet v samem postopku oblikovanja bonitetnih ocen državni dolg, kajti za to gre, ko govorimo o Grčiji, pa tudi o nekaterih drugih državah. Ta državni dolg mora biti predmet posebne eh, eh, pozornosti, tako da bomo prepričani, da bodo odgovori pravi. In eh, banke in drugi finančni akterji potrebujejo kriterije tudi zaradi investiranja, s tem se bomo tudi morali ukvarjati. In Uredba tudi zahteva ponovni pregled delovanja bank in finančnih institucij ter trgov. To so vse teme. Ne bomo se izogibali težkim temam, komisija se z njimi ukvarja. Septembra bomo lahko pokazali, kaj smo naredili, kakšne so usmeritve, ki jih predlagamo. Eh, to velja za transparentnost kontrolo, za urejanje izvedenih eh, vrednostnih papirjev, nereguliran trg In konec tega eh, leta eh, ali v začetku naslednjega leta bomo že eh, imeli na mizi zakonodajni predlog. S tem je delal že moj predhodnik. Ampak to, kar je bilo narejeno, ni zadostno. Treba je narediti več za večjo transparentnost, za preprečevanje noskrižja interesov moramo imeti tudi bolj diversificirano, eh, diversificiran trg bonitetnih agencij in se osredotočati tudi na državni dolg. Hvala. Hvala lepa, komisar. Sedaj pa v imenu političnih skupin, socialisti in demokrati, gospod eh, Sanchez, tri minute. Gracias, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Komisar Barnier bonitetne agencije niso zmogle predvideti krize, ki se je pojavila. Krize s strukturiranimi finančnimi instrumenti in krize družbe Lehman Brothers. Predvideno je bilo tudi, da si bomo pogledali, kako delajo bonitetne agencije, vendar pa tukaj se zdi, da prihaja na področju poslovanja do nekaterih ehm, navskrižij interesov. V parlamentu bomo tudi dali svoj prispevek. Želimo si, da bi s 1. januarjem 2011 prišlo do nadzora. Prav tako bomo sodelovali pri vseh teh projektih, tako da bomo dobili bolj strok regulatorni okvir. Kriza v zvezi z državnimi dolgovi, uloga bonitetnih agencij, vse to daje vedeti, da so bonitetne agencije ravnale diskrecijsko, da imajo različne metode in da se. Eh, podobnih zadev lotevajo različno. Prav tako imajo m, mm, ocene agencij prociklični učinek in zdi se, da nekako samo podpihujejo plamen in da se kriza zaradi njih še poglablja. Evropska centralna banka se je odločila, mm, da bo zmogla pri državnih dolgovih tudi brez njihovih ocen pač pa, da bodo upoštevali tudi splošni javni interes. Evropska centralna banka mora sedaj opraviti odgovorno oceno, zlasti ko gre za tveganje v zvezi z državnimi dolgovi. Zato potrebujemo bolj strukturen, bolj poglobljen pristop. Potrebujemo demokratičen pristop. Dejstvo je, da bo vse to, kar se dogaja, vplivalo na življenje delavcev upokojencev, renljivih ljudi, ljudi, ki jih je pravzaprav delovanje trga zlomilo. Prav tako moramo poskrbeti, da bo Evropska centralna banka delovala neodvisno. Ali lahko imamo zasebno družbo, ki ocenjuje državna gospodarstva oziroma javne družbe? In ali ne gre tukaj za konflikt interesov? Zdi se, da imamo tukaj nekatere akterje, ki so sodniki, in ki so obenem tudi presojani. Zato pa si moramo pogledati tudi vprašanje vzdržnosti. Ne smemo delati na kratek rok, pač pa moramo delati bolj dolgoročno. Evropski organi so sprejeli določene zaveze, upoštevati moramo tudi velike mednarodne akterje. Pogledati si moramo, kako vpliva vse to, kar počnemo na mednarodni trg. Vedeti moramo, da nekatere odločitve lahko tudi kaznujejo nekatere akterje. Poskrbeti moramo za regulatorno neodvisnost. Ko uporabljamo te ocene, zdi se, da je trenutno še vedno premalo eh, konkurenčnosti pri bonitetnih agencijah. Premalo je nadzora, premalo je pregleda, kaj počnejo. Zato moramo izboljšati predvsem poslovno strukturo. Lahko bi morda imeli celo evropsko javno bonitetno agencijo. Na ta način bi dali novo ulogo tudi sedanjim že obstoječim agencijam in morda bi morali razmišljati tudi o neki globalni agenciji. Vse to so vprašanja, ki zahtevajo odgovore. Hvala lepa, gospod Sančes. Naslednja je gospa Bowles v imenu skupine Alde. Hvala lepa, gospod komisar. Pred ne toliko časa smo slišali glasove, da bi bonitetne agencije ne smele znižati vrednosti grških in drugih obveznic. Poglejte, kaj se je zgodilo z evrom, so rekli. Sama sem hotela reči, ali je treba sploh še kaj povedati, da se izkaže ogromen konflikt interesov, ki bi nastal, če bi dejansko države same ocenjevale svoj dolg. Danes do povdanja potekala razprava o statistiki in gospod Ren je dejal, da včerajšnje znižanje ni bilo pravočasno in da to vpliva tudi na razmišljanje komisije o predpisih na področju bonitetnih agencij. Žal mi je, razumem frustracijo, ampak moje misli so bile, ali ste nori. Nočem ocen, ki so ugodne, pa naj bodo ugodne za investicijske banke ali ugodne za centralne banke. Bonitetne ocene so bile preveč ugodne za regulatorje, ki so se preveč opirali na nje in zaradi tega niso poskrbele za skrbne preglede. Javna agencija za ne državna sredstva je morda lahko nekaj zanimivega, ampak kako bomo presegli politično vmešavanje, če bi bančni kapital bil mm, v položaju tveganja in mislite, je treba na makroekonomske posledice. Potrebujemo zmogljivosti, integriteto in neodvisnost. Prepričana pa sem o enem in sicer načela upravljanja podjetij igrajo pomembno vlogo, bodi se v javnem ali zasebnem sektorju. To velja za ESMO ali pa tudi druge agencije. Hvala lepa, gospod Bowles. Gospod Gigold je naslednji. Tri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod Barnier tudi zato, da smo lahko slišali tudi nekaj nemškega jezika. Kriza, ki smo jo doživeli, kaže na nekatere osrednje probleme. Mislim pa, da je treba biti pozoren zlasti na nekatere vidike. En vidik je, da so se dostekrat bonitetne agencije vedle kot svetovalne agencije. Agencije ki ne morejo nič bolje oceniti tvegan kot si drugi. Teža ocen teh bonitetnih agencij bi zato morala biti manjša. Drugi osrednji problem, ki se je izkazal, je mm, oligarhičen pristop, le malo je resnih ponudnikov in zato se zdi smiselno, da razširimo število ponudnikov. In zato se mi zdi predlog, ki ste ga dali gospod Barnje, da bi pripeljali več akterjev, ta predlog se mi zdi zelo smiseln. Tretjič, osrednji problem je tudi sama privlačnost. In tukaj se mi zdi, da smo premalo posvetili tej tematiki, kaj se dogaja na področju bonitetnih agencij. Situacija, ko tisti, ki dejansko dajejo ocene, so izbrani strani šolarjev, učencev in še nekaterih drugih. To je tako, kot če bi si študenti na univerzi lahko sami poiskali profesorja, če bi se dogovorili o plačilu, potem pa bi se čudili, če so bile ocene predobre na izpitih. Tako da to je tudi problem, to bi morali imeti v mislih. Vem, da tudi komisija razmišlja v tej smeri, kako bi lahko poskrbeli za to, da tisti, ki izdajajo nek finančni produkt, sami lahko poiščajo bonitetno agencijo. To se mi zdi v središču potrebnih reform. Zlasti eh, na področju izven javnih ponudnikov. Torej gre za zasebne ponudnike, ki naj bi bili ocenjeni. Ta sistem je treba razpustiti. Namesto tega bi morali poskrbeti, da javna agencija, ne pa nek zasebni oligopol, torej to je treba nadomestiti z nekim učinkovitim monopolom, kot predlaga levica. Neka javna agencija bi morala poskrbeti, da se bodo vedno znova izbirali drugi akteri, kakovost teh ocen pa mora biti sistematično preverjena. Gospod Barnje, veselim se vaših predlogov. Upam, da bodo ti predlogi lahko pripeljali do tega, da bomo na tem področju še preostale probleme, ki so se pojavili tudi po prizadevanju gospoda Gozesa in, gospo, in komisije kot take, ter tudi sveta, torej ti problemi, ki so še ostali, morajo biti sistematično razrešeni, ne da bi ustvarjali nov monopol, pač pa tako, da bomo dejansko težave z izbiro in težave, ki jih imamo, uspešno razrešili. Now. Hvala lepa. Gospa Swinburne v imenu skupine ECR, dve minuti. You, Hvala lepa, gospod predsedujoči in komisar Barnje. Že zelo zgodaj v času finančne krize se je skazalo, da se bonitetne agencije niso dobro odrezale. EU je to obravnavala želani sedaj želimo dejansko večjo odgovornost agenciji v glavnem sedežem v ZDA. To pozdravljamo. Bonitetne agencije so izjemno močne organizacije in imajo sposobnost, da premikajo trge s premembo ocen. Njihova neodvisnost mora biti zagotovljena in tudi vzdrževana. Vsaka ocenjevalna poteza lahko sproži pretok na tisoče milijonov. Recimo, bonitetne agencije bi morale objavljati svoje stresne teste, kot jim rečemo, da bi se izboljšala transparentnost in zmanjšali šoki. Ne smemo pa pozabiti naslednjega. Zakaj so sploh ustanovljene bonitetne agencije? Zato, da se oceni tveganje, ki ga predstavlja neka organizacija, naj bo to javna ali zasebna družba ali naj gre celo za države. Bonitetnih agencij ne smemo kriviti, ker se odzivajo na legitimne informacije na stanje naših bank, tudi jih ne smemo uporabljati kot izgovor za stanje naših financ. Seveda, podpiramo boljše spremljanje, potrebujemo pa tudi predlog glede še enega vprašanja, namreč zakaj trgi, investitorji, države, zakaj se vsi tako zelo upirajo na bonitetne agencije in ne izvajajo skrbnega nadzora ter zbirajo informacije sami. In še zlasti, zakaj najdemo tu tri imena, čeprav vemo, da je še veliko bonitetnih agencij na trgu. Ko bomo odgovorili na ta široko zastavljena vprašanja, potem se mi zdi, da bo pomembneje, kako bodo odgovorne bonitetne agencije, glede na moč, ki jo imajo, bi morali ravnati tudi bolj odgovorno. Hvala lepa. Much, Hvala lepa, gospa Swinburne. Gospod Klute, prosim. Ja, dankeschön. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želim spomniti, včeraj zvečer je Grčija strani Mudija ponovno dobila nižjo oceno. Vsi se spomnime, vsi vemo, da je grška vlada v zadnjih tednih izvajala ogromen pritisk na svoje prebivalce za to, da bi obvladali krizo. Vsi vemo, da znotraj Evropske unije obstaja paket vreden več kot 700 milijonov dolarjev za to, da bi rešili države, ki zaidejo v krizo. Kljub temu pa je bila Grčija tukaj degradirana in nekaj podobnega se je zgodilo tudi Španijo. Gospod Brnje, govorili ste o termometru, rekli ste, da ga ne smemo razbiti. Sprašujem, ali je ta termometr kot slika za bonitetne agencije, ali je ta slika termometra res primirna? termometer ni zdravilo, ampak zdi se mi, da očitno ta termometer v našem primeru prispeva k temu, da je pacijent v še slabšem stanju. Ne more namreč biti tako, kot je, da kljub prizadevanjem prihaja do zniževanja bonitetnih ocen. Že v osnovi očitno bonitetne agencije niso znale razpoznati, kje bo do krize prišlo, torej tik preden je Lehman Brothers propadel, je dobil zelo pozitivno oceno, tako da bonitetne agencije sploh niso zmogle ali hotele ugotoviti, kaj se obeta. Tako da lahko rečemo, da je prišlo do popolne odpovedi tega inštrumenta. Tudi pri obvladovanju krize niso bonitetne agencije nič pomagale. Situacija se ni nič izboljšala. V medijih lahko beremo, da obstaja zaskrbljenost, da bi svežni, ki so bili prepravljeni, ne mogli biti realizirani in da se bodo bonitetne ocene še zmanjševale. Predsedujoči prekinja. Okay. Dovolite, da zaključim. Mislim, da sem problem dobro osvetljiv. Menim, da sem uspel prikazati, da države in podjetja niso eno in isto mislim tudi, da ne zadošča, da si samo pogledamo površinsko zadeve, pač pa si moramo pogledati tudi, kje so korenine in je treba temeljito spremeniti ta sistem. Opravičujem se, eh, če sem bil predolg, skupina mi je dala informacijo, da imam več časa na voljo. Hvala lepa, gospod Blum. Mikrofon, prosim. Can you hear me now? Thank you very much. Sorry about se zdaj slišimo. Dobro, se opravičujem, gospod predsedujoči. Gospod komisar, bonitetne agencije so prodale svojo dušo hudiču že pred nekaj leti, ko so se začele opirati na tiste družbe, katerih obveznice so dejansko potrebovale določeno oceno. Vemo, da tisti, ki plača, tudi lahko narekuje muziko. Zdi se, da zaposlujejo otroke, ki komaj da znajo prebirati bilance. Katastrofa je sedaj očitna in paradoksno je, da so ponavadi skladi heč, ki ugotovijo resnico, ki se skriva za številkami. Oni so recimo razkrinkali Enron, ampak številke oziroma resnica o številkah je lahko zelo nepopularna. Tudi tu, zato nam grejo na živce. Ampak celo mladostniki v bonitetnih agencijah vedo, da so Združeno kraljestvo, Grčija, Španija, Portugalska dejansko na psu. Kaput je kaput v vseh jezikih, to vsi razumejo. Kaj sedaj to pomeni? Zdi se, da če plačamo bonitetni agenciji, potem bodo pripravljeni pri agencijah podeliti trojni A tudi povsem um, osiromašenim družbam. In zdi se, da jim nihče več ne verjame. Ko so ljudje v Evropi ugotovili, da so bili dejansko um, poskusni zajčki v tem eksperimentu, ko bodo to spoznali, bodo požgali to hišo in nas izgnali iz nje in kdo bi jih krivil. Hvala lepa, gospa Le Pen, za dve minuti. Gospod predsednik, kolegice, kolegi, gospod komisar. E, vloga teh agencij je povsem jasna. Kriza je točno pokazala, kakšno vlogo so odigralo. In te agencije se obnašajo kot požigalci pri tej krizi in eh, uredba iz leta 2009 je ostala mrtva črka na papirju. Evropske ostance se morajo sedaj nujno odzivati in eh, predvideti tisto, kar bi morale že prej. Ta predlog, eh, ki ga imamo pred seboj, naj bi preprečil na vzkrižne uh, eh, interesov, ampak spominja me na preveliko uh, reglementacijo, kot je bila znana v Sovjetski zvezi. Mislim, da smo med Silo in Kariblo. E, agencije ne morejo biti pod nad, eh, nadzorom komisije in Evropske centralne banke. Zlasti od tega, kar je rekel Jean-Claude Trichet in sicer je rekel, napori za konsolidiranje bilanc bank zahtevajo zaupnost, ki je še večja, kot je bila do zdaj. Z drugimi besedami, eh, skrivnostnost, nepreglednost. Eh, Očitno je, da sedaj odpravljamo učinke, ne pa vzroke problema. Ali so investitorji ali so izdajatelji tisti, ki morajo plačati agencije, ali naj bodo zasebne ali javne, ali naj bodo neodvisne ali ne. To nič ne uredi. E, dokler ne bomo eh, onemogočili kupovanja vrednostnih papirjev brez eh, premoženja. Kaj ti? Eh, kapitalizem eh, bo sicer postal vedno bolj odrečevalen za ljudi in za gospodarstva. Preprečiti moramo vsakršno tiskanje denarja in eh, preprečiti vse obljube, ki nimajo podlage. In moramo na ta način preprečiti nerealno delovanje trga in potem sploh več ne bomo potrebovali agencij. Hvala lepa, gospod Cikluna. Dve minuti. Gospod predsedajoči nedavni napadi evropskih voditeljev na bonitetne agencije se nanašajo na časovnico in tudi stopnjo zniževanja ocen nekaterih držav. Morda se to zdi nekoliko pretirano, vendar pa neuspeh bonitetnih agencij je sedaj splošno znam in mislim, da se vsi v tem parlamentu glede tega strinjamo. Visoke ocene so dajali za obveznice, ki so bile potem neuspešne. Sedaj pa vidimo, mm, da so obeti v Evropi zelo mračni in sedaj so, jih obtužujemo, ker reagirajo v nasprotno smer. Niti 150 milijard evrov vreden sveženih ne prepriča. Pravimo, da moramo biti previdni, da ne smemo ustreliti sla samo zato, ker je prineslo slabe novice. Eno je gotovo, če so ocene oziroma če dajo previsoke ocene ali preniske ocene, je dejstvo, da je vpliv bonitetnih agencij na globalne trge ogromen. Agencije lahko delavce in države izsiljujejo. To mora imeti politične implikacije, ki se jih moramo lotiti. Vedeti moramo, kako bonitetne agencije oblikujejo ceno in jo tudi prodajo. In problem je tudi odnos med agencijami in ocenjevanimi podjetji. Potem je tukaj vprašanje samega števila bonitetnih agencij in vprašanje konkurence. Banke in finančne institucije morajo biti regulirane. Zakaj bi bonitetne agencije bile obravnavane drugače, zlasti glede na um, oligarno strukturo, ki jo najdemo? Vprašanje kot je tudi konflikt interesov. To so vprašanja, za katera je jasno, da obstajajo. Odgovori pa so manj jasni, zato predlagam, da poiščemo skupaj rešitev in ne odreagiramo pretirano na to situacijo. Hvala lepa, gospod Klinc. Pol minute, oziroma minuto in pol. Gospod komisar, bonitetne agencije so pri finančni krizi, pa tudi pri turbulenci evra odigrale zelo pomembno ulogo in se niso ravno odrezale. Netransparentnost, konflikt interesov, financiranje naročnika in oddajanje ocen ob sumljivem času s prociklickim učinkom. Vse to govori samo zase. In pri tem ostajajo bonitetne agencije še vedno slepe in ne uvidijo teh problemov. Sam sem predlagal, da se Evropska unija odzove in veseli me, da tudi vi tako razmišljate. Mislim, da bi morali ustanoviti Evropsko bonitetno agencijo na modelu neke fundacije. Ta model mora biti seveda neodvisen, nikakor ne sme mm, obstajati politični interes ne Evropske centralne banke, ne komisije, ne nobene države članice. Kot neodvisna fundacija, bo lahko taka agencija odpravila monopol treh bonitetnih agencij oziroma vzpostavila konkurenco. Vsak produkt, ki se ponuja v Evropi, vsi izdajatelji v Evropi morajo predlagati dve oceni in ena od njih mora prihajati od te agencije. Seveda, neodvisnost pomeni tudi finančno neodvisnost, kar pomeni državno financiranje, to bi lahko zagotovila Evropska investicijska banka ali morda tudi komisija, potem pa se bo morala taka fundacija sama financirati. Kdo, ali bo to naročnik, ali bo to mm, ocenjevanec, to je še vprašanje. Ne smemo pa omejevati um, delovanja bonitetnih agencij, kar se včasih zdaj predlaga. Hvala lepa. Ford. Hvala lepa, gospa Ford. Uh, Hvala lepa. Pozdravljam razpravo o bonitetnih agencijah. Mislim, da si moramo pogledati, v kolikšni miri smo se opirali na te ocene, kako spodbujanje nastajanja novih bonitetnih agencij pa tudi vprašanje konflikta interesov. Vendar pa bi dejala, da je bilo vedno vsakemu vlagatelju znano, da ta potencijalni konflikt interesov obstaja. Vedeli so tudi, da ocena bonitetne agencije ni priporočilo za to, ali prodati ali kupiti. Za doseganje ciljev 2020 m, mm, potrebujemo naložbe, zaupanje in bonitetne agencije igrajo veliko vlogo, ko gre za zaupanje v trg. Če ocene delujejo, potem uspodbujajo dostop do kapitala, vplivajo na, inter, na obrestne mire in tudi, lahko tudi prihranijo denar. Ulagateljem dajo neko oporo, vendar pa ne priporočil za odločanje. Noben trojni A ni nikoli oziroma nobena družba ali država, ki je dobila najboljšo oceno, ni nikoli imela težav. 99,9 odstotkov tistih, ki so bili ocenjeni s strojem AEM, niso imeli težav. Mi si moramo pogledati, kako delujejo naše bonitetne agencije, ampak ne pozabite, da bonitetne agencije niso krive za vse. Najlepša hvala. Naslednji govornik je gospod Morganti, eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dragi kolegi. Mislim, da moramo izboljšati transparentnost in odgovornost bonitetnih agencij. Se pa ne strinjam s tistimi, ki želijo omiti, omejiti področje delovanja in funkcije. Kar zadeva predvidevanje tveganj, to Je res, bonitetne agencije tukaj niso bile uspešne, ampak to je samo odmev težav celotnega bančnega in finančnega sistema. Verjamem v prosti trg. Mislim, da potrebujemo uh, več konkurence tudi pri bonitetnih agencijah, ampak oblikovanje javne agencije bi dejansko predstavljalo tveganje, da se javna roka umeša še na zasebni trg kar zadeva analizo odgovornosti bonitetnih agencij za finančno krizo, s katero se srečujemo. Mislim, da moramo vedeti, da gre predvsem za gospodarsko krizo. Podatki kažejo, da v Evropi in drugod smo bili mnenja, da lahko nadomestimo realno gospodarstvo, da lahko opustimo celoten proizvodni sektor, pa se je skazalo, da to ni res. Hvala. Madam. Hvala. Naslednja govornica je gospa Podimata. Tri minute imate na voljo. Najlepša hvala, gospod predsedajoči, kolegice in kolegi, komisar. Današnja razprava, ki se nanaša na okvir v zvezi z nadzorom nad eh, delovanjem bonitetnih agencij, je po včerajšnji odločitvi Mudija še bolj pomembna, ko se je Mudi namreč odločil, da zniža eh, bonitetno oceno državnih obveznic eh, Grčije. Večkrat se je zgodilo, o, eh, tako že v zadnjih eh, nekaj tednih, ampak včerajšnje znižanje ocene se mi zdi, da ni nič drugega kot provokacija. Ne upošteva nobenega napredka, doseženega pri izvajanju sanacijskega programa in eh, ukrepov nadzora nad javnimi financami. Te je med drugim celotna Evropska unija pozdravila ne upošteva tudi stabilnostnega mehanizma in desetih milijard evrov, ki jih sedaj zagotavljamo kot sveži kapital grškemu gospodarstvu. Komisar, prisotnost oziroma predsednik Evropske centralne banke, predsednik komisije in mnogi drugi so grški vladi čestitali zaradi dobrega vodenja in upravljanja ter izvrševanja dogovorov, ki so bili sprejeti. Istočasno pa imamo agencijo Moody, ki še naprej znižuje bonitetno oceno grških državnih vrednostnih papirjev, kar je seveda popolnoma nespremljivo. To očitno kaže na navskrižje interesov pri Moodyju. Na ta način se ne samo ogrožajo eh, uh, napori Grčije za fiskalno uh, oživitev, temveč je to še naprej daljna spodbuda špekulantom, ki ogrožajo ne samo naše gospodarstvo, temveč celotni evro in Evropo. Torej, te bonititne agencije še naprej očitno ocenjujejo različne vrednostne papirje, ne da bi mi imeli kakršenkoli vpliv na njihovo metodo ocenjevanja. To ogroža demokracijo, pa tudi evropsko odgovornost. Mislim, da jih je treba poklicati na odgovornost. Cela vrsta takih primerov obstaja, vendar vprašanje, ki se zastavlja, je, kaj bomo naredili, da bomo zaščitili evropska gospodarstva pred takšnimi špekulacijami. Gre za neustrezne ocene, napačne, eh, namerno napačne ocene, ki škodijo seveda tudi konkurenčnosti evropskih bonitetnih agencij. Te moramo zavarovati in drugič potrebujemo zanesljiv okvir, v katerem naj bi delovale te kredit, eh, bonitetne agencije. Njihovo delo mora biti bolj pregledno, standarde za izdajo bonitetnih ocen potrebujemo, potrebujemo tudi časovni okvir za te ocene upoštevati moramo, kakšne so pre, eh, posledice takšnih ocen in moramo spremljati njihove ocene, kar zadeva točnost in zanesljivost teh ocen. Hvala. Hvala. Naslednji govornik je gospod Imbrasas. Eno minuto imate na voljo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, komisar, kolegice in kolegi. Kriza finančna in gospodarska je situacija, v kateri lahko obravnavamo agencije za pripravo bonitetnih ocen kot so krivce za nastale finančne in gospodarske težave, kajti njihove ocene imajo zelo velik vpliv na finančni gospodarski položaj in na eh, sposobnost najemanja dodatnih posojil tako gospodarskih subjektov kot tudi fizičnih oseb. Komisija nam sedaj ponuja nove določbe oziroma pravila za področje bonitetnih ocen. Novi postopek pa naj bi prinesel več nadzora, večjo odgovornost teh agencij, vendar se mi zdi, da moramo še dodatno analizirati ta sektor. Treba je zagotoviti ustrezno nadzorovanje bonitetnih agencij, pa tudi sankcioniranje v primeru kršitev sprejetih eh, določb. Tudi tisti, ki jih ocenjujejo bonitetne agencije, morajo imeti možnost do večje zaščite. Veste, da ima vsaka govornica oziroma govornik na voljo samo eno minuto. Sedaj pa, eh, torej v okviru postopka, kaj je GI. Prvi je gospod Karas. Gospod predsedujoči, odločitev agencije Moody včeraj je še enkrat pokazala dominantnost in moč teh agencij, pomankljivo transparentnost njihovih odločitev. Vsaka bonitetna agencija se mora registrirati svojo dejavnost in eh, podlago za odločitev pa eh, mora podvreči nadzoru. Neodvisnost eh, bonitetnih agencij mora biti zagotovljena, kar pomeni nobenega uh, drugega financiranja se strani subjektov, ki jih agencije ocenjujejo, kakor samo plačilo za uh, opravljeno storitev. Nobenih svetovalnih uh, storitev skupaj z istočasnimi ocenjevalnimi storitvami ne smejo opravljati takšne bonitetne agencije. Monopolistična, dominantna, Eh, dominanten položaj je nekaj, kar je treba razbiti. Treba je zato zagotoviti večjo konkurenco in zaradi tega potrebujemo takšne bonitetne agencije, katerih sedež bo v Evropi. Eh, dobili smo že predlog za ustanovitev v obliki fondacij, lahko bi to bile tudi delniške družbe. S kolegom Klincem pa eh, bomo pripravili bolj natančne predloge. Hvala, gospod Kutaš je naslednji. Najlepša hvala, gospod predsedujoč. Agencije so v določeni meri krive za trenutno krizo. Poleg tega so to krizo še poslabšale sedaj. Uredbe Evropskega parlamenta in sveta naj bi se. Eh, od, od, torej naj bi predstavljala odgovor na te težave, naj bi urejala delovanje agencij. Vse agencije, ki delujejo na področju Evropske unije, morajo spoštovati določene eh, pravila. Moramo se izogniti na skrižju interesov, mora se zagotoviti več transparentnosti. Eh, ravno tako pa ni eh, več spremljivo, da imajo te agencije oligopol. Nemogoče, nenormalno je, da imajo tri ameriške eh, agencije tako veliko vlogo na evropske trge. Če je neka država v bankrotu, je nenormalno, da te agencije še naprej vplivajo na njihovo zmožnost pridobivanja kreditov. Hvala, gospod Mölcer spoštovani komisar, predsedujoči, vemo, da je absurdno to, da lahko dve ameriški in ena britanska zasebna družba odločajo o naših gospodarskih situacijah. Ta oligopol je zelo eksploziven. Neverjetno je, kako so dejavne te agencije. Ko si začne evro uh, nekoliko o pomoči oziroma okrevati, takoj sprejmejo svoje nove odločitve. Uh, Treba je vedeti, da na ta način poskušajo uh, nas ocenjevati strogo, tistim družbam v ZDA, ki so povzročile ogromno brezposelnost, pa dajo najboljše bonitetne ocene. Seveda zato, ker jih plačujejo iste družbe uh, za nasvete, ki jih dobijo. Mednarodna finančna kriza, bančni propad je nekaj, kar je bilo tesno povezano z delom teh agencij takšne agencije je uh, treba sedaj vzeti pod lupo, vendar se nam zdi, da pri tem ne smemo se osredotočiti samo na EU. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Basescu. Gospod predsednik, v kontekstu trenutne krize Vedno bolj kritiziramo dejavnosti bonitetnih agencij, zato ker niso znale objektivno oceniti stopno tveganja nekaterih družb in celo nekaterih držav. Tem agencijam ni uspelo prezgod, dovolj zgodaj oceniti možnosti krize in niso znale pravi čas določiti prave eh, vrednosti eh, obveznic določenih držav. Zato potrebujemo več konkurence. Trenutno delujejo samo tri ameriške agencije. In zato podpiram predlog gospoda Baroza, da se ustanovi Evropska bonitetna agencija. Kot dobro veste, je ena od treh agencij prejšnji teden spremenila eh, svojo oceno za Nemčijo zaradi neke napake, ki je bila nespremljiva. Zato moramo narediti vse, da bodo v prihodnje agencije bolje regulirane. Hvala, naslednji govornik je gospod Strejček. Eh, pane predsedajci, pane komisarji. Gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Natančno in pozorno sledim tej razpravi o bonitetnih agencijah danes popovdne. Moram reči, da ne bom zagovarjal teh agencij, pa tudi ne bom jih kar na pamet kritiziral. Vendar me nikakor ni strah. kritizirati njihovega monopolističnega olipolnega položaja ampak sprašujem se, zakaj si ne zastavimo naslednjega vprašanja. Kako so se cele države znašle v izjemno težkem fiskalnem položaju, iz katerega se ne morejo izkopati? Morda so državne intervencije in poseganje na svobodni trg krivda te zadolženosti. Vprašujemo se, odkot ti dolgovi. Če bi se zastavili ta vprašanja, ne bi samo se pogovarjali o bonitetnih agencijah. Gospa Komi. Gospod predsedujoči, gospod komisar. Hvala lepa za to, da ste mi dali priložnost, da se oglasim v tej razpravi, ki se dogaja le par dni potem, ko je prišlo do znižanja ocene grškega dolga. Če si pogledamo upravljanje teh bonitetnih agencij, ki so postale skoraj da institucionalizirane glede na to vpliv, ki ga imajo, te bonitetne agencije in njihova vloga dominirajo v naši razpravi. Vemo, kakšna je bila njihova vloga v finančni krizi in v krizi evroobmočja. Gospodarski sistem, kot je naš, ne more delovati, če nimamo neodvisnih entitet, ki analizirajo javne račune in tudi račune zasebnih podjetij. Pomembno pa je, da te bonitetne agencije svojo dejavnost izvajajo na transparenten način in na podlagi skupnih standardov. Njihova napaka namreč lahko dejansko uniči družbo ali pa prispeva k temu, da nastane nova kriza. Mislim, da nikakor ne smemo nacionalizirati bonitetnih agencij, pač pa moramo poskrbeti, da bomo našli ravnovesje med njihovo neodvisnostjo in potrebo po ustrezni odgovornosti v odnosu do vlad. Torej, uravnotežena rešitev je po mojem prava pot za boljšo prihodnost Evrope. Hvala. Grazie. Hvala. In zadnji govornik eh, v tem krogu je gospod Papa Nikolaus. Gospod eh, predsedujoči, gospod komisar, gospe in gospodje. Včerajšnje znižanje bonitetne ocene Grčije, ki ga je opravila agencija Moody's, eh, postavlja celo vrsto vprašanj. V ZDA je treba razumeti okvir in pogoje, v katerih te agencije delujejo, pa naj so transparentne ali naj delujejo v skladu s pravili ali ne. Ampak kaj ugotavljamo? Večina teh agencij in njihovih nacen ne nastanejo na podlagi ustrezne zakonodaje. Te agencije zaradi tega tudi niso, tudi če naredijo napako v pripravljeni oceni, odgovorne za svoje delo. Nobenega nadzora ni, nobenih eh, meja za njihove špekulativne dejavnosti. Imamo torej situacijo, kjer so vse države, članice Evropske unije, izpostavljene njihovemu delovanju. Vendar zakon džungle ne sme več še naprej delovati. Treba je nadzorovati te agencije, treba jih je regulirati. Potrebujemo zakonodajo in pravila za to. Komisar, sami ste ugotovili, da potrebujemo več agencij, ki bodo delovali na poštenem in konkurenčnem trgu. Najlepša hvala. Gospod komisar, sedaj dajem vam besedo. Slišali ste marsikatera vprašanja. Prosim, če boste odgovorili na nje. Hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se vsem vam za kakovost in odkritost vaših vprašanj. vprašanja, ki se nanašajo na vlogo agencij, na pomen ocen, ki jih izdajajo. Gospa Komi je ravno kar eh, omenila to vlogo. Potem še nekaj v uvod. Naj se odzovem na to, kar je rekel gospod Papa Nikolao in gospod Strajček. Izboljšati moramo delovanje teh agencij. Moramo zagotoviti transparentnost. O tem bom še govoril. Ocene morajo biti čim bolj objektivne, čim bolj trdne in to bomo uspeli narediti, vendar pa to še vedno ne bo pomenilo, da e, smejo podjetja pozabiti na pravila dobrega upravljanja. Tudi finančna podjetja, finančne družbe, finančne institucije eh, morajo zagotavljati dobro upravljanje. Isto velja za države. Države bodo morale poskrbeti za zdrave javne finance in obladovati svoje izdatke. Sedaj pa naj se vrnem na agencije. Novi predlog za uredbo za bonitetne agencije e, naj bi bil sprejet zelo kmalo, zato da bi zagotovili boljši nadzor nad agencijami se strani ESME. E, gospa Le Pen, nije več. Naj vas popravim niti Evropska centralna banka, niti komisija nista eh, tisti instituciji, ki bi nadzirali te agencije. Želeli smo si, da bi to bil novi eh, neodvisni organ, to je ESMA in ta bo eh, prevzel vlogo nadzora in zagotavljanja več transparentnosti na trgi. Kot je gospod Klinc lepo povedal, to transparentnost potrebujemo zlasti, ko vidimo, kaj se dogaja že nekaj let. Kot sem povedal na samem začetku svoje predstavitve, pa ta predlog in pa obstoječa zakonodaja, gospod Budas je omenil obstoječo zakonodajo in je rekel, da je treba obstoječo eh, zakonodajo pravilno uporabljati do konca leta. Torej, kot sem rekel, nova uredba bo eh, veljala šele od decembra 2010. Ampak še enkrat, zakonodaja ne rešuje vseh vprašanj. Recimo, diversifikacija, več konkurence. Gospa Swinburne, gospod eh, Kuna, sta omenjala potrebo po večji konkurenci. Rekla sta, da ne sme trg agencij biti v premalo rokah. Eh, potem tisti, ki eh, zahteva, mora tudi plačati ta model, ali je to zdrav model, ali je to vzdržen model. Gospod Karas je govoril tudi o tem vprašanju. Na to vprašanje se moramo osredotočiti in oceniti pravila, ki jih vsebuje nova predlagana zakonodaja, torej ta, ki bo začela veljati od decembra, kaj ti moramo zmanjšati na oskrižje interesov. Ali bo nova uredba za dosna? V vsakem primeru moramo razmišljati o modelu gospoda Gigolda, je sicer izdajatelj. Eh, ali je on tisti, ki mora plačati za eh, to. Zakonodaja, ali naj bo nacionalna. Eh, zakonodaja ne sme biti odvisna od ocen bonitetnih agencij. Potem je kolegica ravno kar omenila posebno metodologijo, ki potrebujemo za eh, tveganja držav. Eh, to moramo tudi natančno eh, Eh, preučiti. Gospodo Preredu se zahvaljujem za hiter odziv na svežen o nadzoru. To je bistvenega pomena, kaj te ESMO potrebujemo za nadzor nad temi agencijami, ampak ne samo za to. Ja, potrebujemo bolj strukturne odgovore in zato bomo natančno preučili vsa ta vprašanja, ki sem jih omenil. In naj še dodam, eh, predsednost, Sharon Bowles je govorila o tem, Neodvisnost pomeni tudi kredibilnost agencij. Potem so tu različni akteri, eh, struktura trga, konkurenca. Potem pa tu še ideja, ki se mi zdi čisto eh, prava in to je Evropska agencija zlasti za obravnavanje vprašanja državnih tvegan. Nisem govoril o statusu te agencije, ali bo javna, ali bo zasebna, ali bo privatno javno partnerstvo, ali bo to fondacija, to je zanimiva ideja. O tem bomo razpravljali v naslednjih tednih. Gospod, eh, gospa Bolt, gospod Šuntis, gospa Bodimata, pa še nekateri drugi ste pre nekaj eh, trenutki govorili o spremembah ocene za Grčijo. Kot komisar ne želim podrobno komentirati ocen, ki jih je zdala ta ali ona bonitetna agencija. To ni naša vloga. Ne smemo še prilivati olja na ogen. Vendar pa vseeno lahko povem nekaj. Oliren je o tem tudi govoril danes zapodne o tem. Torej, lahko rečem, da sem bil presenečen. Tudi gospod Bolcer je govoril o tem. Presenečen sem bil nad tem, da je ena od agencij včeraj to naredila, spremenila oceno. In to moramo povedati na glas. Zelo, zelo se trudimo. E, in trudi se tudi Grčija za to, da bi ozdravila svoje javne finance. In komisija zaupa tem postopkom. Ti napori niso lahki, ampak so potrebni in morajo prinesti uh, določene rezultate. Ampak Grčija ni sama, ona je v kontekstu evropske solidarnosti. To je bilo dokazano na najvišji ravni pred nekaj tedni. In ta solidarnost bo obstajala še naprej. Potem so tu raznolike ocene. Potem eh, je tu tudi vprašanje spornosti metodologij. Zaradi vsega tega bomo morali delati še naprej na tem dosjeju. To smo povedali že v svojem sporočilu junija. In zakonodajni predlog vam bomo dali najkasneje ob koncu tega leta oziroma v začetku naslednjega leta. In eh, ko govorimo o vseh teh vprašanjih, ne gre samo za bonitetne agencije. To temo je treba razumeti. Treba je izboljšati celotno situacijo, več transparentnosti, več nadzora, več kredibilnosti v globalni arhitekturi. To je pa inteligentna eh, struktura obvladovanja te krize. Te krize še ni konec. Veliko se moramo naučiti, niti en produkt, niti en trg, niti ena entiteta ne sme uiti nadzoru. To pomeni inteligentna regulativa in 2. junija je to komisija predstavila, ministri v Luksemburgu so to eh, potrdili, upajmo, da bo to potrdil tudi Evropski svet, to želi tudi predsednik Barozo in lahko računate name in na vse skupaj nas, da bomo dajali predloge enega za drugim od sedaj do začetka naslednjega leta v skladu z zavezami, ki smo jih sprejeli. Eh, moramo tudi inteligentno sodelovati z drugimi akteri na svetu, zlasti z ZDA. Moramo se naučiti vsega, kar se da naučiti iz te krize v dobro državljanov, eh, potrošnikov in podjetij. Najlepša hvala, komisar Barnier. S tem zaključujemo razpravo o bonitetnih agencijah. Prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu, to je poročilo gospoda Klinca o javni ponudbi vrednostnih papirjev in uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo. Vidim, da je poročevalec tukaj, zato mu takoj dajem besedo za štiri minute. Gospod predsedujoči, gospod komisar, če bom.